Tak. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu, enominutni govori. Začenjamo za gospodom Hejsom za eno minuto. Thank you indeed, President. Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi dali priložnost, da nagovorim danes parlament. Če smem, bi na kratko rad izpostavil hud problem. Tihotapljenje cigaret, to je resen problem posod po Evropi. 10 milijard evrov naj bi letno izgubili zaradi tega, takšne so ocene. 11 odstotkov vseh cigaret, ki se prodajo v Evropski uniji, so nezakonite, 13 odstotkov na Irskem. Sam bi rad pohvalil nedavno operacijo, ki jo je izvedel Olaf, operacija Replika. Oktobra so zasegli 113 milijonov cigaret, ki so bile na poti v mojo državo in tudi v druge države. Danes bi si želel, da sprejmemo zavezo, da bomo zagotovili boljše sodelovanje in integracijo med OLAF-om, Agencijo za boj proti goljofijam in tihotapljenju, ter nacionalnimi obalnimi stražami ter carinskimi upravami v državah članicah bolje moramo integrirati svojo vlogo, zato da bi skupaj dosegli več, zato da se prepreči tihotapljanje cigaret. Hvala. Eno minut, ko imate na voljo, sedaj je na voljo gospod Kaputo. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Petindvajset bank od sto enih ni opravilo stresnih testov, ki jih je opravila Evropska centralna banka. 9 od teh 25 bank je italijanskih, kar je resen problem za naše gospodarstvo, ki bo s tem teže okrevalo. Ob koncu ocene je bil potegne zaključek, da bi večina italijanskih bank morala sprejeti odločitve, s katerimi bi se okrepile za najmanj 10 milijard evrov. Ampak zanima me, kako bomo zagotovili potem dovolj finančnih sredstev tudi za preostale gospodarske sektore. Mislim, da so bili v Italiji upravljeni stresni testi veliko bolj strogo kot v drugih državah. Ne vem, zakaj drugot niso bili stresni testi tako hudi

Hvala lepa. Gospa predsedujoča, eh, govoril sem o zagotovilih za mlade v eh, Združenem eh, kraljestvu in tu nocoj pa bi želel izkoristiti priložnost in spregovoriti o naložbenih sredstvih ki niso sprejeta, in sicer zato, ker vlada preokupacija, eh, da eh, da pri nas eh, institucije niso dovolj demokratične in usposobljene, da lahko spremejo taka sredstva. In rezultat je, da ta ključna sredstva ne morejo biti uporabljena tako, da pozivam komisijo in vlado Združenega kraljestva, da to takoj rešijo. Hvala lepa. Gospa Tomašič ima besedo. Hvala lepa. V senci eh, škandaloznega, skandalozne eh, odločitve Haškega tribunala eh, pri, lahko govorimo o novem udarcu in sicer Velko Marič, ki služi Eh, kazen v Srbiji. In eh, tu eh, naj bi hrvaški državljan zagrešil zločine na hrvaškem ozemlju in to je še toliko bolj škandalozno, zato ker se Veljko Mariču ne o, ni omogočilo, da lahko to kazen prestajo na hrvaškem. In obstajajo dokazi, da je Eh, zelo slabega zdravja. Eh, in to je politika, ki Hrvatom ne dovolijo niti tega, da lahko obeležujejo zločine, ki so se zgodile na srpskem ozemlju. Hvala lepa. Hvala lepa. Eno minuto za gospod Bilbao Barandika. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Rada bi izpostavila situacijo, v kateri živi 1500 državljanov v Baski. Oni so pravzaprav zelo blizu Baske, so pa del Kastilje. Oni bi se želeli priključiti Baski in to so stalno ponavljali in so tudi poskusili to doseči po vseh možnih institucionalnih poteh. Ampak prejšnji teden so velike stranke v Španiji glasovali proti temu. Gre za neracionalno rešitev, ki komplicira vsakodnevno življenje državljanov, pa tudi posameznih institucij, na katere se obračajo ti državljani. Tu gre za pravzaprav zakon, ki je bil sprejet med kralji že leta 1332. Razumljivo je, zakaj najbolj kompleksni politični problemi obstajajo v Španiji in kršijo pravno državo. Hvala lepa. Naslednji eh, govornik, gospod Havisti. V Kataloniji je več kot dva milijona državljanov izrazilo na referendumu svojo željo. Odgovor španske države pa je bil ponovno zanikanje in grožnja z sodnim pregonom. Mislim, da to zgolj kaže na to, kaj se dogaja, ne samo pri nas, temveč tudi drugot v Evropski uniji. Isto se dogaja tudi pri nas v Baskiji. Namreč pri nas nimamo več pravice do izražanja svoje želje. Evropski parlament bi moral še naprej delati na tem, da bi se narodi lahko sami odločali o sebi. Načelo pravice do samoodločbe bi moralo postati evropsko načelo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Terry Cabras. Oui. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. John Huaristi je že povedal, da je 9 novembra 2 milijona 300 tisoč državljanov šlo na ulice za en dan. Več kot milijon 800 tisoč kataloncev je glasovalo za neodvisnost Katalonije. Španska vlada pa je to željo zatrla in je celo zagrozila sodnim pregonom dveh visokih političnih predstavnikov iz Katalonije. Evropski državljani očitno ne morejo več svobodno glasovati o svoji prihodnosti. Evropski demokrati in Evropski parlament bi morali odprto in odkrito braniti demokratične pravice kataloncev. Najlepša hvala. Merci, la parole est à monsieur Tamburano. Hvala lepa, besedo ima gospod Tamburano. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi vas opozoril na to, da je Adnje podjetje v Grčiji, ki skrbi za distribucijo električne energije, tik predtem, da ga privatizirajo Kitajci. Nekaj podobnega se je dogodilo tudi pri nas v Italiji, v Terni. Tako da se pravzaprav nahajamo v paradoksni situaciji. State Grid Corporation v Terni je bila v rokah Italije, v Grčiji pa isto podjetje potem prepustijo drugemu. Očitno zaradi vrčevalnih politik prihaja do tega v Evropski uniji, da se prodajajo nacionalna podjetja. To se dogaja posod na jugu Evrope. Zato bi vse pozval k temu, da spremljate, kaj se dogaja. Mislim, da komisija ne bi smela dopustiti tako paradoksalnih situacij. Hvala.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 grška vlada in tudi trojka, ki so uporabili kriterije in pripravili teren za zmanjševanje, zmanjševanje plač eh, in eh, tudi eh, starostne, starosti opokojevanja. In tu delujejo po logiki visokega donosa in tu smo priča porastu avtoritarnosti pregonu sindikalistov in eh, ljudje eh, nimajo, eh, napada se njihovo pravico do protestov in do stavk. In, gre za podporo poslovnim krogom in to gre na škodo ljudi. In eh, to je tudi eh, nepriljubljena politika Evropske unije. In eh, potrebno se je odzvati na to in sicer je delovska stavka je bila napovedana za 27. novembra

zaradi vsega naštetega se zdi da v sloveniji berlinski zid še vedno stoji. želim vam večeras osvijestiti nekoliko činjenica koje. Eh, nekaj eh, podatkov bi navedla in sicer eh, ni samo hrvaška tista ki bi morala biti zaskrbljena zaradi obnašanja. In eh, tu so. Eh, tu je tudi bližina drugih držav in zunanih eh, meja in zato bi lahko govorili o provok provokaciji. Tu so tudi najnovejši eh, dogodki, ko je bil izpuščena prostost Šešel in pa tudi izjava ministra Dačiča. Zgleda, da gre za eh, tehnični problem essayer de parler à nouveau Ali lahko začnete znova, prosim? Dakle, nisu nas impresionirali najnovi događaj. E, Šešelj je bil izpuščen na prostost s strani Haškega eh, tribunala. Eh, tu so eh, tudi odnosi med Rusijo in zahodnim svetom in zato bo potrebno upoštevati in tudi Evropska unija ne sme več biti tiho. Merci, désolé pour ce. Eh, se opravičujemo za tehnični problem. Gospa Rozier, minuto. Merci, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, v tem težkem obdobju, eh, ko eh, prihaja tudi do verskih tenzij, je potrebno upoštevati primer eh, in sicer je potrebno reči, eh, da eh, ni v določenih okvirih, ni prostora za verski diskurs. To mora biti stvar svobodne izbere. In zakaj se ne zaščititi tudi pred vplivi vere? In res je, da ne glede na razlike je to nekaj, kar nam omogoča eh, eh, sožitje. Nismo sovražniki kakršnekoli vere, vere, eh, zauzevamo pa se za svobodo vsakašnega mišljenja, tako filozofskega kot religioznega. Děkuji, paní předsedající. Spasenárova. Gospa predsedujoča, Govorila bi o skupnem trgu in Evropska unija je objavila pismo 8. Eh, augusta eh, in sicer je bilo to eh, namenjeno primerom slabe prakse na trgu najeme avtomobilov. Kaj ti zdi se, da je to odvisno od tega, kje se ljudje nahajajo oziroma kje živijo? Komisija je oktobra povedala, kaj že bi bilo doseženo, vendar bo še vedno dopuščeno, da eh, te firme zaračunavajo različne cene, eh, vendar je to potrebno utemeliti. In to se mi zdi v vsakem primeru diskriminatorno. In objektivni kriteriji, o katerih je tu govora, niso upravičeni, to krši direktivo o storitvah in pozivam komisijo in gospod komisarko Binkovsko, da se temu zoprstavi εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Hvala lepa. Nemčija še vedno e, noče plačati vojne očkodnine Grčiji. E, ne glede na konferenco e, leta 1996. Prav tako noče podpisati mirovnega sporazuma z Grčijo. Nemčija noče vrniti eh, usiljeni, eh, usiljeno posojilo, ki ga je morala eh, Grčija najeti leta 1942. In skozi to posojilo je prišlo do rušitve našega gospodarstva in do tega, da so naši ljudje živeli v hudi revščini. Potem še drugi primeri ljudi, ki so umirali v koncentracijskih taborišča, taboriščih v eh, Nemčiji. Eh, in eh, o tem je pisal Manolis Gles, naš kolega v Evropskem parlamentu. Jedna od strateških ciljeva. Eden od strateških ciljev Evropske unije je kakovostno povezovanje držav članic v Evropski uniji in zlasti tudi povezovanje eh, cestno povezovanje in eh, železniške povezave, ki so to pogledne, tudi zelo eh, pomembne. Glede teh povez eh, povezav, naprimer, gre tudi za povezave med Hrvaško in Slovenijo, cesta iz Buj proti Postojni, potem proti Rijeki, Reki in pa od Mariborja k Hrvaški meji. In te cestne povezave so izjemno pomembne za konkurenčnost rešitev strateškega pristanišče, potem tudi za komunikacije državljanov eh, zagrebskih in mariborskih eh, eh, meščanov. Tako da je potrebno zagotoviti financiranje teh projektov. Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Glesu. Minut, monsieur. Minuto ima. No, no, no, monsieur Glesos. <laughs> Gospod Glezos je sedaj. In demokracija Hvala lepa. Demokracija se krši v Grčiji. Zakaj? Državljani, ki živijo v tujini, namreč ne morejo sodelovati na volitvah, ki potekajo v Grčiji. In zaradi krize smo videli tudi migracijske tokove. Predvsem mladi zapuščajo Grčijo in grška vlada tem ljudem onemogoča opravljanje volivne pravice. Kajti strošek potovanja na volitve je previsok. To pomeni, da morate biti bogati, da lahko glasujete. Zakaj Grčija ne prisluhne grški skupnosti v tujini in jim da priložnosti, da glasuje? Drugi ljudje lahko glasujejo v Grčiji na evropskih volitvah, torej tudi ljudje, iz drugih držav Evropske unije. Zakaj se resolucija Evropskega parlamenta ne spoštuje in zakaj se zakoni ne izvajo? Zakaj Evropska unija ne pritisne na vlado Grčije, da nekaj stori? Zdi se, da rešujemo banke. Kdo pa bo rešil koga v tej krizi? Sun? Hvala lepa, gospod Tota Sun. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 22. novembra je v vodah Kanarskih otokov prišlo do hudega spora. Greenpeaceovci so protestirali proti Repsolovim platformam za črpanje nafte. Greenpeaceove predstavnike so pristojni organi zatrli tudi z vojsko in mislim, da je to nasprotno zakonodajo. Tudi prebivalstvo se je zaradi tega postavilo na noge. Mislim, da bi morali v parlamentu zahtevati, da spustijo plovilo Arctic Sunrise, ki so ga zasegli. V parlamentu bi se morali zauzeti za vse državljane, ki mirno protestirajo proti vladnim odločitvam, ki škodijo okolju. Hvala. Hvala, gospa Eli. Grazie. Hvala lepa. V krogu pogajanj iz Dohe so sprejeli tudi ustrezne ukrepe, s katerimi naj bi poskrbeli za zmanjšanje emisij. In sistem ETS je bil namenjen temu, da se kaznuje tista podjetja, ki ne želijo vlagati v boljše tehnologije. Od prvega obdobja izmenjave kvot, ko je tona CO2 stala zgolj nekaj centov, so se stvari spremenile. Podnebni svežen, ki smo ga izglasovali v začetku leta 2009, je predvidel stroške, ki so daleč od realnosti. Če se želimo boriti proti podnebnim spremembam, potrebujemo resne instrumente, ki ne bodo podvrženi tržnim strukturam, za katere ETS sistem edini dobro deluje. Mislim, da potrebujemo resno razpravo, vanjo vključiti vse deležnike. Cap and trading sistem je treba odpraviti, bolje bi morali uporabiti učinkovite vire. Hvala. Gospa Fosenberg. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη μεγάλο μέρος των συμπολιτών κάτω από το όριο της φτώχειας. Νέκα ζάρνιχ λέτ του Ευρώπη je bilo takšnih, da se je revščina še poglobila zaradi kriznih programov v veliko državah članicah, da bi se lotili gospodarske krize. 120 milijonov evropejcev živi v revščini po podatkih Eurostata leto 2013. Imamo zelo visok odstotek revščine in zelo visoko raven brezposobnosti. 4 milijone ljudi živi v revščini in so socialno izključeni. Samo preživeti skušajo. Okrog 135 tisoč MSP-jev je bilo zaprtih. In videli smo tudi vedno več družbene škode. Tega se je potrebno sedaj lotiti. Potrebujemo dolgoročno evropsko strategijo, zato da bi spet povrnili raven življenja, kot smo ga imeli președintă doresc să atrag un semnal de. Hvala lepa, predsedujoča. Naj omenim nekaj. Slišimo, da prihaja do političnega vmešavanja v svobodo tiska in novinarjev v moji državi. V Konesku, družina v Konesku, ima lasti veliko medijev in gre tudi za soto 250 tisoč evrov, ki bi jih naj dobil eden od lastnikov televizijskega programa. Kakorkoli že. Zelo veliko je različnih obtožb in veliko ljudi je bilo obtoženih. Politik, ki je je lastnik medijske hiše, pa je bil poslan v zapor za deset let. Zaprenili so mu tudi nekaj lastnine in zadušili so televizijski program. Mislim, da je resnično ogrožena medijska svoboda. Gospod Sani. Hvala lepa, predsedujoča mislim, da mi ni treba razlagati, kako težavne so razmere v Ukrajini, še prav posebno, kar se finančnega položaja tiče. Nedavno smo podpisali pridružitveni sporozum z Ukrajino, vendar pa to seveda ima tudi določene posledice in odgovornosti, ki jih moramo prevzeti. To ni isto kot pridružitveni sporozum med Mačarsko in EU, takrat, ko smo to podpisali o nevarnosti je energetska dobava. Mislim, da institucije ne namenjajo dovolj pozornosti temu vprašanju, kar se tiče ustrezne infrastrukture v Ukrajini in tudi drugih pridruženih državah. Mislim, da je zgodno opozarjanje boljše kot reševanje težav kasneje. Pravolite, madam Valina. Gospa Valina ima besedo. Hvala lepa, predsedujoča. Jutri bomo slavili mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Nekje 50 odstotkov državljanov v Evropski uniji predstavljajo ženske. Evropska agencija za temeljne pravice in svoboščine je prišla do rezultata, da 72 milijonov evropskih žensk trpi zaradi nasilja. Nasilje nad ženskami lahko odpravimo tudi s pomočjo ustreznega diskursa. Mislim pa, da ne smemo pri nasilju nad ženskami gledati stran. Evropska unija bi morala poskrbeti za to, da bi vse države ratificirale Istanbulsko konvencijo. Potrebujemo tudi ustrezne preprečevalne programe. Pomagati moramo tudi žrtvam. 35 odstotkov sredstev, ki jih namenjamo žrtvam v Španiji, smo odpravili. Hvala. Hvala lepa, gospod Fernandez. Hvala, predsedujoča. V sredo bo Evropska komisija v tem parlamentu predstavila program naložb, kar je pogoj sine qua non kot ga je imenoval Junker Julija. Ampak pojavljajo se ugibanja, odkot bomo prejeli sredstva za financiranje tega naložbenega programa v višini 300 milijard evrov. Katera merila bomo uporabljali za določanje projektov, ki jih bomo financirali s temi sredstvi? V Španiji je že bilo objavljeno domnevno poročilo, v katerem španska vlada že daje prednost nekaterim naložbenim projektom projektom, ne da bi pri tem avtonomne skupnosti lahko sodelovali pri natečaju. Mislim, da je španska vlada delovala nelojalno. Zato komisijo v tem trenutku pozivam tudi gospoda Timmermana, da bo komisija poskrbela za neodvisnost pri izbiri projektov, ki jih bomo financirali. Države članice bi morale zagotoviti pregledne postopke za izbiro postopkov in tudi avtonomne skupnosti bi morali te možnosti sodelovati pri tem. Hvala. Hvala lepa, besedo ima gospod Tokeš. romániában huszonöt évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu Klaus Johannes je bil izvoljen letos liberalni demokrat iz Transilvanije. V zadnjih 25 letih so kar nekakrat nekdani komunisti bili na oblasti in poraz Viktorja Ponte, socialističnega kandidata, je bil odločilen udarec komunistom in priložnost za demokratične spremembe. Med volitvami smo bili priča tako imenovanemu učinku Obama. Tak, pred 25 leti je Timišvara, sedaj pa Transilvanija igra pomembno vlogo pri spremembah. Mačari in Nemci, ki jih je Čašesko nekoč preganjal, so se sedaj uprli in glasovali za Klausa Johannesa. Hvala lepa, predsedoča. Prejšnji petek je celotna Latvija počastila obletnico tragedije v Rigi, v Zolitudu. Pred enim letom je trgovina Maxima se zrušila na nakupovalce. 54 ljudi je umrlo. 23 otrok je izgubilo enega starša, en otrok je izgubil oba, očeta in mati. To je bila največja nesreča v neodvisni Latviji in največja katastrofa v vzhodnji Evropi v zadnjih 30 letih. Ti ljudje so umrli ne zaradi terorizma, zaradi vojne ali naravne nesreče, ampak v časih miru in v trgovini. En leto je minilo, ampak latvijska vlada še vedno ni nikogar obtožila. Družba in množični mediji še vedno ne vedo, kdo je kriv

Hvala lepa, predsedujoča. Alarmantne številke imamo, kar se tiče brezposobnosti med mladimi. Sprašujemo se, ali sploh imajo še kakšno prihodnost kot mlada poslanka. Razumem, s čim se soočajo mladi. Prihaja do pomankanja zaupanja v institucije. Mlada generacija potrebuje podporo mi, Evropski parlament, in moramo pomagati. 5,3 mladih je v Evropi, ki so brezposleni. Nekaj moramo storiti v njihovo podporo. Povečati, razširiti moramo schemo jamstva za mlade in to uporabljati na pameten način. Investirati moramo v potencijal mlajše generacije, to je investicija za prihodnost. Odpreti moramo Evropo za čeznacionalne projekte, ki bodo podpirali tudi mlade. Mladi so tisti, ki jih moramo negovati v Evropi. Merci. Hvala lepa. Eh, s tem smo pri kraju našega zasedanja. Eh, jutro začnemo ponovno ob devetih in naprej eh, po programu. Sicer pa je to na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Želim vam lep večer.